Um, good afternoon, colleagues, um, and welcome. Lepo pozdravljeni, kolegice in kolegi. Pozdravljeni na današnji izmenjavi mnen. Lepo pozdravljena tudi gospa Vikar, ki nadomešča Federico Guidi, ministrica za gospodarski razvoj. Običajno je, da na začetku vsakega predsedstva pozdravimo tiste, ki bodo najbolj vključeni v naše delo v času mandata. No, sicer vas tokrat pozdravljamo nekoliko kasneje kot običajno. Čakamo tudi na oblikovanje nove komisije. Parlament se je na novo organiziral. Lepo pozdravljeni. Zanima nas, kaj boste počeli do konca leta. Gospa Vikar bo prva dobila besedo, potem sledi krok vprašanj in odgovorov. Če želite zastaviti vprašanje, prosim, da dvignete svoje kartice, da naredimo seznam. Spoštovana predsednica Ford, podpredsednik in podpredsednice, kolegice in kolegi, v veliko veselje mi je, da lahko danes sodelujem na tej javni predstavitvi oziroma izmenjavi mnen. Vesela sem, da posvečate veliko pozornosti vprašanjem, s katerimi se ukvarjamo tudi v okviru našega ministerstva. Predstavila bom glavne smernice in prednostne naloge na področju varstva potrošnikov in na področju tehnične harmonizacije. To sta konkretni področji, ki zajemata tisto, s čimer se ukvarjamo na notranjem trgu. O tem bo kasneje več povedal podsekretar za evropske zadeve, kolega Sandro Gozi. Kolegice in kolegi, nastopil je čas velikega upanja za Evropo. Potrošniki pričakujejo od na novo oblikovanih institucij konkretne programe in konkretne zaveze. Italijansko predsedstvo je želelo upravičiti to zaupanje, zato smo želje državljanov vključili v sam prednostni seznam. Potrošniki na trgu so za nas ključnega pomena. Ko smo pripravljali program predsedstva, smo skušali preseči tisto tradicionalno ločevanje med potrošniki in podjetji. Želeli smo bolj natančno opredeliti uravnotežene pogoje tudi pri opredeljevanju pravil. Regulativni predlogi, za katere smo se zavezali, da jih bomo obravnavali, se v njih pogajali in upam dosegli napredek, se pravi, ko gre za varnost proizvodov, ko gre za nadzor nad trgom proizvodov, predstavljajo pravzaprav našo konkretno zavezo k temu cilju. Glede programa predsedstva bi rada najprej povdarila konkretne pobude, ki se nanašajo neposredno na varstvo potrošnikov. Prizadevanja smo osredotočili predvsem na dve področji. Po eni strani se osredotočamo na obstoječe zakonodajne akte. Želimo si, da bi o teh nedokončanih zakonodajnih aktih sprožili nadaljna pogajanja, pogajanja zaključili ter s tem zagotovili potrošnikom dodatne pravice. Po drugi strani pa se sočasno ukvarjamo tudi z Evropskim sistemom za nadzorne organe, ki bodo skrbeli za izvajanje predpisov, s katerimi bomo zaščitili potrošnike. Ta pravila so opredeljena v uredbi 2006. Tudi konferenca o sodelovanju Evropske unije na področju pravic potrošnikov je bila namenjena temu. 6. do 8. julija smo se o tem pogovarjali v Rimu. Priznali smo, da je evropski sistem pristojnih organov izjemno pomemben, če želimo na pravilen način izvajati zakonodajo z področja varstva potrošnikov. Gre za tako imenovani svežen zakonodajnih aktov o sodelovanju na področju varstva potrošnikov. Tudi na digitalnem trgu smo želeli potrošnike zaščititi, želimo jim ponuditi jamstva, zlasti v čezmejnih primerih. V čezmejnih primerih se lahko zgodi, da varstvo potrošnikov ni enakovredno na obeh straneh, torej med dvema državama. Želimo si, da bi tak strukturiran sistem zagotovil več varnosti in večjo predvidljivost pri varnosti potrošnikov. Zagotoviti je treba tudi ustrezen nadzor, preventivo in tudi ustrezne sankcije. Glede zakonodajnih aktov, o katerih se še pogajamo, bi rada povdarila v prvi vrsti programske cilje. Kaj se dogaja naprimer s pogajanji o uredbi o proizvodih za potrošnike in kaj se dogaja z uredbo o nadzoru na trgu. Ti dve uredbi sta del enotnega svežnja o varstvu potrošnikov. Naj se vam najprej iskreno zahvalim predvsem poročevalki gospe Šadenmozer in vsem poslancem, ki so si prizadevali za to, da bi pripravili sporazum, o katerem smo se dogovorili že v prvem branju in sicer meseca aprila. Želimo si, da bi to besedilo v kratkem potrdili tudi v tem novem sklicu parlamenta. Vloga parlamenta je bila pomembna. Sedaj smo mi še toliko bolj trdno odločeni, da nadaljujemo z delom, ki je nekoliko zastalo v svet, svetu v zadnjem letu in pol. Mislim, da je to prednostna naloga. Mislim tudi, da bi v zakonodajnem svežnju morali temu vprašanju dati prednostno nalogo, predvsem, ko gre za uredbo o nadzoru nad trgom proizvodov. Zavedamo se, da bo zelo težko izvajati nadzor in izvajati ukrepe, bi si pa želeli vzpostaviti čim boljše pogoje za to, da bi v svetu sklenili kompromis. Sprejeli bomo vsako pobudo, ki bi nam pomagala, da odpravimo blokado pri členu 7, da bi pripravili kompromis, ki bo spremljiv za vse. Prvi korak naprej, ki pa ni nič manj pomemben, je bil storjen, ko je skupina za potrošnike 16. septembra nadaljevala z delom. Tudi skupina za rast in konkurenčnost se bo 7. oktobra ukvarjala z isto tematiko. S tem novim zagonom smo želeli predvsem poskrbeti za to, da bi besedilo, ki je bilo sprejeto v prvem branju v parlamentu, čim hitreje obravnavano tudi v svetu. To besedilo je vsebinsko gledano veljavno, pravilno in si ga želimo obravnavati v novem mandatu. Upam, da bodo tudi koordinatori političnih skupin naklonjeni potrditi formalnega stališča, ki je bilo oblikovano v prejšnjem sklicu parlamenta. Prisluhnili bomo tudi vašim pripombam, na podlagi teh pripomb pripravili kompromisni predlog, pri tem se bomo temeljili na besedilu litovskega predsedstva. Italijansko predsedstvo je prosilo komisijo, da pripravi tehnično analizo tega, kakšen vpliv bo imel člen 7. Komisija je rekla, da je pripravljena pripraviti takšno študijo v kratkem roku, upoštevala bo tudi mnenje skupine za potrošnike, pridobila bo tudi dodatne elemente za analizo, na podlagi katerih bo lahko nadaljevali z delom na tehnični ravni, predvsem v delovnih skupinah. Gre za pomemben razvoj dogodkov. Želimo si, da bi v svetu dosegli dogovor. To si resnično želimo, da bi do konca predsedovanja dosegli dogovor o tako izjemno pomembnem svežnju. Sedaj pa še druga pogajanja, ki trenutno tečajo, predlog direktive o paketnih potovanjih in turističnih storitvah. Želimo si, da bi znotraj predsedovanja dosegli politični dogovor o besedilu, ki govori o splošni usmeritvi, tako bi lahko dosegli tudi dogovor v drugem branju z parlamentom. Tega se nadejamo. Delovna skupina za potrošnike dobro dela v dobrem ritmu, obravnava tudi predloge sprememb, ki jih je potrdil parlament. Mi smo se takoj osredotočili predvsem na tiste najbolj učinkovite rešitve, ki nam bodo omogočile, da odpravimo težave, ki smo jih zabeležili, predvsem, ko gre za področje uporabe in ko gre za reševanje v primerih nesolventnosti. Mi želimo s svojimi predlogi izboljšati določbe, ki se nanašajo na to. Dobro bi bilo, da bi okrepili pravno gotovost, bolj učinkoviti bi morali biti pri spostavljanju ravnotežja, ko gre za opredeljevanje odgovornosti odgovornosti in nošenje stroškov med podjetji, ki sodijo na področje uporabe tega besedila. Razlikovati pa moramo med paketnimi potovanji in turističnimi storitvami. Želimo najti rešitve, ki bodo pomagale podjetjem pri prevzemanju odgovornosti ter sočasno pomagale tudi pri nadaljem razvoju tega sektorja poskrbeti pa je treba tudi za varstvo potrošnikov. Še naprej bomo sledili pragmatičnemu pristopu ki presega kakršnokoli ideologijo. S tem bomo tudi poskrbeli za popolno poenotenje okoli, kor je to le mogoče. Prve razprave v skupini za potrošnike kažejo na to, da lahko optimistično gledamo na nadaljne delo in kot kaže, nam bo uspelo doseči zastavljen programski cilj. Vseeno pa bomo neformalne stike sprožili k malu tudi s parlamentom. V tej luči seveda čakamo tudi na imenovanje novega poročevalca v parlamentu. Veselimo se že dela s poročevalcem in njegovo ekipo. Sedaj pa še par besed o pobudah z področja tehnične harmonizacije. Predvsem se bom dotaknila še nerešenih zakonodajnih svežnjev. Italijansko predsedstvo daje velik pomen predlogu uredbe o e-klicu. Mislim, da je ta predlog zelo pomemben, če želimo zmanjšati število mrtvih in ranjenih v avtomobilskih nesrečah. Sistem, ki omogoča klic na številko 112, nam bo ponudil možnost, da zmanjšamo stroške pri reševanju nesreč na cestah, izboljšali bomo cestno varnost, poskrbeli za hitrejše reševanje ter vzpostavili sistem SOS na cestah. Svet za konkurenčnost je 26. marca sprejel splošno usmeritev o besedilu, ki ga je predstavilo grško predsedstvo. To besedilo bo tudi podlaga za nadaljna pogajanja s parlamentom. Namen italijanskega predsedstva je, da v čim hitrejšem času sproži pogajanja z Evropskim parlamentom, zato da bi dosegli sporazum v drugem branju v najkrajšem možnem času. V tem oziru bi se vam rada zahvalila za delo, ki ste ga opravili pri tem izjemno pomembnem dosjeju. Hvala lepa poslancu Slanova, s katerim upam bomo spostavili ploden dialog, v okviru katerega bomo sprejeli besedilo, ki bo sprejemljivo za vse. Kar pa zadeva predlog uredbe o postopkih za ponovno registracijo vozil. Naj povem, da svet še ni dosegal sporazuma o predlogu te uredbe. Različne države članice so namreč izrazile določene pomisleke glede morebitnih negativnih posledic, ki bi jih lahko ta predlog imel na nacionalne sisteme obdavčenja. Še vedno čakamo na rezultate analize, ki jo pripravlja komisijo na predlog sveta želimo preveriti morebitne fiskalne in upravne posledice, ki bi jih ta predlog imel na nacionalni ravni. Na podlagi rezultatov pa bomo potem skušali poiskati čim večje soglasje med državami članicami o tem besedilu, ker želimo sprožiti pogajanja s parlamentom ter sprejeti ta predlog še v prvem branju. Na področju tehnične zakonodaje bi rada spomnila še na to, da predsedstvo namerava nadaljevati z delom v svetu o treh nedavnih predlogih, ko gre za usklajevanje zakonodajnih aktov. Komisija je predstavila te predloge, gre za predlog uredbe na področju. kabelskih instalacij, potem je tu še predlog uredbe o plinskih napravah in še en predlog. Želimo si, da bi v svetu dosegli soglasje o teh treh predlogih. Latvijsko predsedstvo bo potem lahko sprožilo pogajanje s parlamentom o tej tematiki. Hvala lepa za vašo pozornost. Seveda sem vam pripravljena prisluhniti, odgovoriti na vaše vprašanja in ponuditi še kakšno informacijo o temah, ki sem jih ravno kar začrtala. Hvala. Well, that was a very detailed... To je bila eh, zelo podrobna predstavitev dela predsedstva in sodelovanja s tem odborom. Hvala za to. Zaenkrat se je samo en član tega odbora javil v besedi. Če želi spregovoriti še kdo, se prosim javite. Prvi pa bo Andreas Švab iz ILS. Herzlichen. Hvala lepa, predsednica, gospod Vikari. Hvala lepa, da ste tukaj. Nekoliko za zamudo, ampak eh, razlogi za to so jasni, to so evropske volitve in sestava komisije. Že na začetku predsedstva sem spoznal vaše sodelavce, imate odlično ekipo in v imenu skupine ELS želim vašemu predsedovanju veliko uspeha. Tri time želim omeniti sicer ste jih omenili tudi v svojem govoru. Številni ministri so presenečeni, s kako težkimi temami se je treba tu ukvarjati. Ena tema, ki jo želim omeniti, je tema e-klica številka 112. V vaši predstavitvi je to imelo pomembno vlogo z Karlosom Koeljo, ki je trenutno odsoten. Sva govorila o tem, zakaj svet žal želi spremeniti predlog eh, parlamenta na številnih mestih. Mi menimo, da spremembe niso potrebne, zato ker je po našem mnenju predlog, da bi številka 112 veljala po vsej Evropi, dober, torej tudi za turiste iz Italije, ki potujejo po Franciji in tako naprej. Številka 112 bi lahko veljala posod. Ne vem, ali lahko kaj poveste v zvezi s tem. Drugič. Omenjali ste direktivo o paketnih potovanjih, to je zelo pomemben element za turizem v Evropski uniji. Irska je pomembna turistična destinacija in strani sveta bi po mojem lahko govorili o povezavi med na eni strani direktivo o paketnih potovanjih, po drugi strani pa tudi direktivo o pravicah potnikov, zato ker veliko potovalnih agencij in turističnih agencij počne zadeve takole. Če bo treba upoštevati vso zakonodajo, bodo imeli velike težave. Lahko bi olajšali življenje turistom, ki si želijo rezervirati potovanje. Želimo si, da bi imeli turisti veliko pravic, ampak seveda tudi veliko izbiro. In uh, sedaj moje tretje vprašanje tukaj. Uh, Bom končal, gospod predsednica, kar zadeva direktivo o varnosti izdelkov. Ste omenili svežen, rekli ste, da iščete kompromis, to je zelo dobro, ampak moje vprašanje je naslednje. Zanima me, ali so že znani prvi obrisi kompromisa. Vedno se govori o nekih kompromisih, ampak nihče ne pove, kako naj bi bil ta kompromis videti. Zanima me torej, čisto konkretno, ali se že kaj ve. Vem, da ne boste mogli dati rezultata, ampak povete mi, ali so že znani prvi obrisi. Hvala. Uh, še gospa Ana Marija Koraca Bild bo postavila vprašanje. Govorila bom italijansko. Hvala lepa za to predstavitev. Vsi ti dosjeji so zelo pomembni. Uh, in v prejšnjem sklicu smo se z njimi ogromno ukvarjali. Bi vas pa nekoliko rada zbodla. Namreč, kakšne želje imate na tem področju? Ministrstvo za gospodarske zadeve, ki se ne ukvarja z notranjim trgom, saj to je protislovje. Razvoj obstoječega potencijala je tisto, s čimer bi se morali ukvarjati. Komisija je danes dopovdne naprimer predstavila študijo o tem, kaj vse zamujamo, če se ne razvija notranji trg, izgubljamo na potencijalu narasti na delovnih mestih, evropske državljani nosijo stroške zaradi tega, ker prihaja do dvojnih ureditev, do dvojnega certificiranja, do dvojnih testov, prost pretok blaga, prost pretok storitev, prost pretok kapital, prost to gibanje delavcev, še vedno naletijo na ovire zaradi na tisoče protekcionističnih ovir. Sami ste predstavili izjemno pomembne doseje, ampak zanima me, kako lahko minister, ki sedi na svetu za konkurenčnost, zagovarja tezo, da ne bo odpravljal ovir na trgu. Brez odpravljanja ovir ne bomo zagotovili gospodarske rasti. Mi smo vendarle delali na tem, da bi notranji trg vezali na evropski semester, na pregled strategije EU 2020. S tem se bomo končno začeli ukvarjati in imamo priložnost. Tudi v peer review bi morali vključiti notranji trg z vsem tistim, kar le ta predstavlja. Zato me res zanima, če mi lahko pomagate razumeti te stvari, zakaj direktiva o storitvah ni del gospodarskega razvoja. Meni se zdi to absolutno. Nenavadno, tako da prosim za pojasnila. Hvala. Hvala. Ministrica je rekla, da bo zdaj odgovorila na te dve vprašanje, potem pa uh, se boste lahko oglasili še po dva in dva eh, Katrin Štajler je na seznamu in še trije drugi. Eh, bom potem povedala, kdo bo na vrsti. Zdaj pa prosim za odgovore. Najlepša hvala. Okay. Eh, grazie. Hvala lepa za ta vprašanja. kolega Švab, mislim, da je zastavil tri vprašanja iz skupine Jeleste. Ne? Vas nekoliko bolj podrobno zanima, kakšno delo smo opravili. Ne bom šla po vrsti, bom začela z vašim tretjim vprašanjem. Zanima vas, kaj se dogaja z kompromisi, kakšna so pogajanja in pogovori. No, lahko povem, da takoj, ko smo nastopili italijansko predsedovanje, je minister Guidi, ki bo jutri v Bruslju na svetu za konkurenčnost. Torej, ministrica Guidi je takoj sprožila pogajanja, s tistimi državami članicami, ki so se izrekle proti sprejetju teh uredb tudi v parlamentu. Izpostavili smo posamezne tematike, pri katerih se mi zdi, da bi lahko kot italijansko predsedstvo dosegli veliko več. Prosili smo tudi za dodatne študije. Gre pa za vprašanja, ki so v posebnem interesu nekaterih držav članic. Želimo si v okviru teh pogaja najti rešitve, ki zadevajo tematike, ki sem jih danes omenila, pa tudi tiste, ki jih danes nisem omenila, ki pa so vseeno del vprašanj, s katerimi se ukvarja svet za konkurenčnost. Želimo vložiti v strud v ta pogajanja znotraj sveta, ker želimo najti ustrezne rešitve do izteka italijanskega predsedstva. Oziroma želimo vsaj dati nek dodaten zagon, pogajanjem, da bi naslednje predsedstvo lahko potem dejansko sprejelo besedilo. Sicer še čakamo vedno potem parlament, ampak svet ne mora vedno znova izpostavljati enih in istih težav. Istih kot tiste, s katerimi smo se soočili v preteklosti. bom izkoristila vprašanje, ki ste mi ga zastavili, zato da bolj natančno opredelim, kaj smo zahtevali kot italijansko predsedstvo. Mi smo želeli, da bi opravili ustrezne analize. Komisija na podlagi prvih podatkov meni, da bi bilo smiselno pripraviti tehnično študijo. Ni bila to naša pobuda, da bi podali takšno zahtevo smo pa kot predsedstvo prevzeli odgovornost za to, da uresničimo soglasno željo delegaciji na ravni delovne skupine za potrošnike. Želimo namreč pridobiti ustrezne analize, kajti po našem mnenju je to koristno, če želimo, da tudi skupina za potrošnike v svetu ustrezno opravlja svoje delo. Nekatere delegacije sicer ustrajajo na tem, da bi pripravili oceno učinka. Morda bi lahko na podlagi naše analize tudi to oceno dopolnili. Komisija je rekla, da je pripravljena upraviti takšno študijo na našo željo. Naj povem, da ta pobuda ne bo namenjena temu, da bi postavljali pod vprašaj stališče parlamenta do člena 7. Vemo, kakšno je stališče parlamenta do člena 7. Opravljena je bila tudi ocena učinka s tem v zvezi, tako da je popolnoma legitimno, da parlament še naprej uveljavlja svojo zahtevo, zato ker je bilo stališče parlamenta v celoti utemeljeno in tudi pravno argumentirano. Glede svežnja o potovanjih. Za rast v Evropski uniji je to strateško pomemben sektor. Zato je zelo pomembno, in to vam govori italijanka, ki ve, kako pomembno je, da ponudimo vedno bolj kakovostne storitve turistom biti moramo tudi zmožni odgovoriti na pričakovanja turistov, ki obiskujejo svet in tudi Italijo. Je pa treba razlikovati med tema dvema kategorijama, kajti želimo upoštevati dinamiko znotraj tega sektorja. Podjetja so že pokazala zmožnost, da se preoblikujejo, da preoblikujejo svoje prodajne modele. Obstaja pa meja med tema dvema kategorijama, oziroma opredelitve smo nekoliko spreminjali. Zato želim podariti predvsem to, da bomo upoštevali vse tiste modele, v katere sektor vlaga in v okviru katerih se varstvo potrošnikov sklada z prihodnjo dinamiko na trgu. Mi ne želimo škodovati temu sektorju, vsa svoja prizadevanja smo predvsem usmerili v to, kako izboljšati rast. Zauzemamo se za to, da bi poskrbeli za ustrezne rešitve, ko gre za nošenje stroškov med obema kategorijama, ko gre za porazdelitev odgovornosti med obema kategorijama. Želimo si pravično porazdeliti stroškovno obremenitev, sočasno pa si želimo ohraniti stalno visoko raven varstva potrošnikov. Kolegica Karoca, bil. Koraca. Se opravičujem, Koraca. Sollevato è, eh, è noto e ha mm, toccato. Sami ste izpostavili pomembno vprašanje. Nam so te stvari jasne, ampak prav imate, zato bo jutri ministrica Guidi na svetu za konkurenčnost prosila za okrepitev sektorja rasti in industrije. Vsak predlog iz Bruslja bo moral biti ocenjen tudi z vidika vpliva na rast, varstvo potrošnikov, zaposlovanje, na rast podjetij, predvsem tistih z področja obrtništva kot predsedstvo želimo čim hitreje doseči kakšen rezultat na tem področju. Naši državljani od nas pričakujejo, da izpeljemo reforme na zakonodajnem, na postopkovnem področju. S tem bomo tudi lažje zagotovili razvoj Evrope kot celine. Strategiji EU 2020 dajemo velik pomen, predvsem dokončanju enotnega trga. Jutri bo potekala v svetu razprava o tej temi, torej na svetu za konkurenčnost. Strinjam se z analizo, ki jo je podala gospa Koraca. No, zavračam morebitne hipoteze o tem, da. je rast povezana izključno z zagotavljanjem dodatnih virov. Mi skušamo kot italijanska vlada v celoti čim več prispevati k tej razpravi. Večjim sektorjem v vladi smo določili konkretne teme. Kolega Goci bo nekoliko več lahko povedal o tej naši viziji. Delamo na dveh frontah, dveh ločenih področjih, ki pa sta si vseeno zelo podobni. Želimo si, da bi tu zagotavljali rast. Imamo zelo jasno vizijo glede konkurenčnosti. In na Ministrstvu za gospodarski razvoj se te vizije dosledno držijo. 15. oktobra je predvideno zasedanje sveta ministrov v Italiji in na tem svetu bomo sprejeli ukrepe, s katerimi bomo države tudi bolje opremili za to, da bodo zagotavljale večjo konkurenčnost, pa tudi večje varstvo potrošnikov na notranjem trgu. V Italiji imamo protitrastovski organ in vsako leto pripravlja poročila. V teh poročilih izpostavi dodatne korake, ki bi jih Evropska unija morala storiti, naprimer v kontekstu svoje zakonodaje na ministerstvu in tudi v okviru predsedstva se veliko ukvarjamo s tem, no se zadnje bomo svetu ministrov predlagali to reformo. Lahko bi sicer prišlo tu in tam do manjše distonije, torej do raznolikih mnen, ampak slejko prej bomo uspeli najti srednjo pot in sprejeti besedilo. Direktiva o storitvah je zelo pomembna. In, uh, Kolega Goci bo kaj več povedal o tem. Predvsem si želimo, da bi direktivo o storitvah vključili tudi v zakonodajni akt, ki bo sprejet v Italiji 15. oktobra na ravni sveta ministrov. Thank you very much. Um, Hvala. Marija Grapani je naslednja. Uh, domna Vikari de la Brunče Put, vrav se spun, ka je v cara meši grupu. Uh, eh, gospa Vikari, od začetka sem vam želela povedati, da naša skupina zelo veliko pričakuje od italijanskega predsedovanja. Upam, da boste prinesli dodano vrednost k temu, kar e je že bilo doseženo. Imam pa še konkretno vprašanje. ali nam bo italijansko predsedstvo predlagalo kaj konkretnega na področju eh, zavarovanja proizvajalcev, ne samo v okviru enotnega trga. Mm, tukaj govorim tudi o varnosti eh, proizvodov. imamo zakonodajo, eh, s katero bi morali potrošnikom zagotoviti, da so eh, proizvodi iz Evropske unije varni. Eh, In zagotoviti moramo, da bodo varni tudi proizvodi, ki ne prihajajo iz Evropske unije, vendar pa ti proizvodi uh, ne prinašajo enakih jamstev za naše potrošnike. Poleg tega so s tem povezana tudi delovna mesta. Delovni pogoji niso enaki v Evropski uniji in drugod. Torej, zanima me, če ima italijansko predsedstvo v mislih, eh, da bi se lotilo tega vprašanja na notranjem trgu EU. Eh, Hvala lepa, predsednica. Tudi sam bi se rad dotaknil varstva potrošnikov, pa tudi varstva na trgu. Osveščen potrošnik je tisti, ki lahko zase poskrbi in prispeva tudi k uravnoteženi gospodarski rasti, se pravi, da to koristi potem vsem državam v Evropski uniji. Prej smo slišali, da je Evropski parlament v preteklosti že skušal ponuditi bolj konkretne odgovore na vprašanje povezane z označevanjem proizvodov, se pravi, da bi vsak moral vedeti, kaj kupuje. Prvi poskus iz leta 2010 ni bil uspešen. Namreč v svetu so se zadeve zataknile, sedaj ponovno poskušamo in upam, da se ne bomo znašli v isti zagati. Mi kot Evropski parlament, kot inštitucija želimo zaščititi potrošnike in prosimo tudi svet, da v času italijanskega predsedovanja zaščiti Evropski parlament. Hvala. Čakamo mo. Thank you, Mr. Zulo. Mo um, Hvala, gospod Zulo. Zdaj pa še gospa Malin Misi. Thank you, madam chair. <clears throat> um. Hvala, gospa predsednica. Vem, da italijansko predsedstvo veliko pomena pripisuje uh, ustreznemu okviru za financiranje. Eh, jaz se bom osredotočila na majhna in srednje velika podjetja. Vemo, kako so ta podjetja pomembna za gospodarstvo. Vemo tudi, da eh, italijansko predsedstvo tem podjetjem pripisuje velik pomen. Eh, moje vprašanje pa je naslednje. Če jim pripisujete pomen, ali boste dali pomen tudi Eh, njihovemu dostopu do sredstev, do sredstev, ki jim bodo na voljo na ugoden način. Sredstva včasih celo obstajajo, ampak eh, pogosto je s tem povezano veliko birokracije. Eh, majhna in srednja podjetja morajo plačati visoko ceno, da lahko dostopajo do sredstev. Torej, kaj boste naredili za zmanjšanje birokracije, za večjo uh, dostopnost, možnost dostopanja in uh, zanima me tudi, kdo uh, je odgovoren za to dostopanje do uh, sredstev. Pogosto se zdi, da so to ljudje, ki uh, ne poznajo dobro področja. Uh, dala bom primer, ki ga sama poznam. Uh, neka oseba je skušala uh, vzpostaviti podjetje, dobila je dostop do uh, sredstev za opremo, ne pa za samo uh, zalogo, naprimer za svojo trgovino. Torej, Nekdo, ki želi ustanoviti podjetje, lahko dobi sredstva za nekaj, ne pa za nekaj drugega. Torej, Želim spodbuditi italijansko predsedstvo, da prouči pogoje, eh, ki morajo biti praktični za podjetja, torej manj birokracije in večja dostopnost. Hvala. Eh, hvala. Eh, treba vas je spomniti, da so. Uh, za eh, dostopnost eh, do sredstev eh, za majhna in srednja podjetja in tako naprej odgovorni tudi drugi odbori, ne samo odbor za gospodarske zadeve. Boste zdaj odgovorili na ta tri vprašanja? Da, izvolite. Najlepša hvala, kolega Kampinijo, za to spodbudo in hvala tudi za zaupanje, ki ste ga pokazali do italijanskega predsedstva. Mi smo skušali najti čim bolj pragmatične rešitve, ko gre za zagotavljanje var, varnosti proizvodov, ki vstopajo na naš trg. In tudi mi smo se spraševali podobno kot vi, ko smo iskali te rešitve. Mislim, da vam je znano stališče Italije in italijanskega predsedstva glede tega. Mi želimo spoštovati člen 7. Mi ne moremo uredbe kar tako razvodeneti, jih razstaviti na posamezne dele. Mi kot italijansko predsedstvo smo sicer pripravljeni uredbo razdeliti na dva dela, ampak Na koncu bo odgovor ne. Zato, ker je zelo pomembno, da ohranimo <coughs> stališče, kot smo ga zauzeli. Ne moremo si dovoliti, da bi prišlo do kakršnih koli težav v svetu, ko tam ne bi dosegli večine. Mislim, da bomo do konca predsedovanja storili vse za to, da bi v teh pogajanjih dosegli čim boljši kompromis pri vseh besedilih. In upam, da boste tudi v tej luči razumeli vse, kar počnemo kot italijansko predsedstvo. Mi smo se tudi strinjali s tem, da je treba pripraviti tehnične študije tudi v skupini za potrošnike, se s tem ukvarjajo, zato ker resnično želimo doseči korak naprej pri pogajanjih. Kar zadeva samo varstvo, kar zadeva obveščanje. Potrošniki bi morali imeti možnost, da veliko bolj enostavno in hitreje prepoznajo proizvode, ki so varni in učinkoviti tudi na podlagi izvora porekla. pri podjetjih vemo, da bi lahko nastala dodatna vprašanja s tem v zvezi, da bi se lahko pojavile tudi kakšne težave, ampak s tem se bomo ukvarjali kasneje v svetu, ko bomo obravnavali vsa ta vprašanja. Stroške bodo nosila tudi podjetja, seveda jih bodo, ampak stroške treba omejiti in sicer na stroške, ki jih bodo podjetja prevzela nase, zato da svoje proizvode prilagodijo varnostnim standardom, ki so predvideni v tem svežnju. Ti stroški so upravičeni in mislim, da tudi podjetja želijo ohraniti, če ne celo okrepiti svoje položaje na trgih, zato da bodo tudi naša podjetja bolj konkurenčna in dajala na trg konkurenčne proizvode, ki bodo lahko tekmovali z naprimer ponarejenimi proizvodi. Želimo si, da bi podjetja bila bolj konkurenčna, da bi vlagala v raziskave in v inovacije. Mi tako gledamo na vse skupaj. Delamo tudi v tej smeri. Zdi se nam namreč, da je to stališče, ki bi ga morali braniti, razumemo pa, da bo treba sprejeti kompromise tu in tam pri posameznih predlogih. O določenih zadevah se bo verjetno treba še bolj poglobljeno pogovoriti, preveriti stališča, poiskati kompromise, tudi sektorske, če bo treba. Marko Zulo, Mislim, da na vaše vprašanje lahko odgovorim podobno, kot sem odgovorila na vprašanje kolege Grampinja. Hvala lepa, da ste tako občutljivi do tega vprašanja. Vesela sem, da tudi vi želite poiskati najboljše rešitve za celotno Evropo. Je pa res treba, kot rečeno, veliko delati na državah izvora, na poreklu in tako naprej. Nismo še v celoti razrešili vprašanja made in, narejeno v, torej države porekla. Lahko pa povem, da s tem v zvezi počnemo vse za to, da bi dosegli sporazum. Ob strani bomo pustili vse ideološke poglede, poskušali bomo najti kompromis, preverili bomo, kje je kdo pripravljen popustiti, tudi s parlamentom se bomo pogovarjali, ker resnično želimo najti kompromisno rešitev. Ohraniti je treba seveda interese Evrope. Kolegica Mici izpostavili ste MSP-je. V Neaplu bomo obravnavali to vprašanje, namreč kako zagotoviti čim lažji dostop do virov financiranja. Na voljo imamo program Kozme. Mi cenimo ta program, ker gre v smer, v katero želimo iti tudi sami. Mislim pa, da vsi veste, ki ste celo bolj evropski kot jaz, da si želimo pridobiti več na področju naložb. Tudi iz obzorja 2020 bi lahko pritegnili dodatna sredstva, tudi iz strukturnih skladov. Verjemite mi, da imam kar nekaj izkušenj na tem področju iz Italije, ampak te izkušnje so verjetno razširjene tudi drugot. Podjetja posod po Evropi izjemno težko dostopajo do posojil, do sredstev. Mislim, da je to vsem znano. Podjetja ne želijo pridobiti sredstev zgolj zato, da bi ta denar porabila kar tako. ne gre zgolj zato, da bi podjetja pridobivala sredstva z namenom, da bi jih imela. Ta sredstva so namenjena zagotavljanju trajnostne rasti, inovacija. S tem se ukvarjajo podjetja. Ogromno sredstev se sedaj porablja za naprimer zagonska podjetja, za start-upe. -e mladi, ki trdno verjamejo v svoje industrijske veščine, so tisti, ki bi jih morali spodbujati. Priča smo bili izjemno velikemu številu registriranih patentov. Ogromno delamo na tem. Financiramo start-up podjetja, financiramo patente. Kajti brez tega podjetje zlasti MSP-ji težje nastopajo. Decembra se bomo pogovarjali tudi o možnosti spremembe akta za mala podjetja. Želimo si poenostaviti dostop do finančnih virov, do posojil tudi za MSP-je. Bi pa rada to priložnost izkoristila za to, da se zahvalim za delo, ki ste ga opravili pri aktu za mala podjetja, za vsa podjetja podjetja v Evropi je bilo to izjemno pomembno zakonodajno delo, kajti dobila so odgovore, ki so jih iskale. Hvala. Hvala. Zadnji dve vprašanji boste postavila Catherine Steiler in Sergio Coferati. In mislim, da ste na začetku omenili, da želite izvedeti, kdo bo poročevalec ali poročevalka za uh, turizem v paketih, uh, paketni turizem. To bo Sergio Koferati. Uh, eh, mogoče vam bo to pomagalo. Catherine Styler, potem pa Sergio. Hvala. Hvala italijanski ministrici, da je prišla k nam. Uh, meni so se zdeli zanimivi številni komentarji. Uh, pametna mesta in digitalna agenda, to me še posebej e, zanima. V tem odboru smo odgovorni za digitalni enotni trg. Vse nas zanimajo delovna mesta in rast. E, Remit, e, mi lahko poveste kaj več o tem? Sama sem ravno prišla iz Manchestra, kjer je moja stranka imela kongres. Veliko smo govorili o digitalni agendi in To je za nas zelo pomembno. Tukaj lahko res še veliko dosežemo in morda nam lahko kaj več poveste o tem. Hvala. Sergio Coferati. Grazie, la mia è... Hvala lepa. Sam bi imel bolj prošnjo oziroma priporočilo kot pa vprašanje. Mi, ki sedimo v tej dvorani, vemo, da je notranji trg izjemno pomemben. Že v prejšnjem mandatu smo se veliko ukvarjali s temi vprašanji, želeli smo upeljati semester. Tudi zaradi odnosa s tretjim stebrom, se pravi ne zgolj makroekonomska politika, ki je v pristojnosti ekona, potem je tu še zaposlovanje, ki je bolj v pristojnosti odbora za zaposlovanje. Imamo še ta tretji stebr, ki je v naši pristojnosti. Dosegli smo rezultat, ki pa bi ga morali, po mojem mnenju, še utrditi. Slišali smo, kakšna so mnenja v svetu in komisiji, kakšno oceno podajajo, kakšen pomen dajajo notranjemu trgu. Naj podam zgolj en primer, danes smo govorili o tem made in, narejeno v. Made in ni namenjen zgolj varstvu potrošnikov, ni namenjen zgolj sledljivosti. Je pa res, da s tem lahko zagotovimo večjo odgovornost. Made in, kot se imenuje bolj poenostavljeno, sam bi temu raj rekel sledljivost. Sočasno ta made in zagotavlja tudi preglednost in konkurenco. Če so vsi proizvodi podvrženi istim pravilom, lahko jaz kot potrošnik osveščeno izberem predmet ali nek proizvod, zato ker vem, odkot proizvod prihaja. In s tem se zagotavlja tudi konkurenca. Ne vem, če nekdo proizvaja proizvod skladno z. Uh, pravili, predpisi, v ustreznih pogojih ali pa če nekdo proizvaja isti proizvod v popolnem nespoštovanju pravil. Sam moram kot potrošnik imeti možnost izbirati med dvema dvema proizvodoma. Mi smo se o tem večkrat pogovarjali, stvari smo obračali na glavo in tako naprej. Govorili smo tudi o javnih naročilih, da so ta pomembna za rast. Ampak kenezijanska politika pravi, da bi morali najprej spodbuditi zasebni sektor. Sam bi se omejil na dve konkretni zgodbi. Namreč, kakšna je povezava med makroekonomsko politiko in končnim rezultatom dela? Mislim, da ni neposrednega prehoda. Obstaja zelo široko območje, ki ga opredeljuje trg s svojimi pravili, svojo dinamiko. Zato bi bilo meni res všeč, če bi svet in komisija resno jemala te zadeve, da ne bi, tako kot se je včasih zgodilo, razpravljali o tem, ali je sploh smiselno ohraniti tretji stebr in ali tretji stebr karkoli doprinaša. Mi se vsak dan ukvarjamo s temi zadevami in vemo, kako delujejo. Zelo pomembno pa je, da se ustrezen premislek o tej tematiki opravi tudi na drugi strani. Kaj ti želim si, da bi tudi vi prišli do zaključka, do katerega sem sam prišel. Tretji stebr je objektivno povezan z obema ostalima dvema in je zato zelo pomemben če nam boste v času svojega predsedovanja pomagali pri osveščanju, boste storili nekaj velikega. Tudi za nas, ki delamo znotraj tega območja. Celostno gledano pa boste storili veliko tudi za Unijo. You, Hvala, Sergio. E, prej sem malo prehitro rekla, da si ti poročevalec, e, si pa poročevalec v senci eh, za e, poročilo o paketnem turizmu. Torej, počakati bomo še morali na pravo osebo. To e, bo pomemben del zakonodaj za Italijo in tudi druge države. Zdaj pa prosimo za odgovore. Si certo. Mm. Z veseljem bom odgovorila. Kolega Koferati. Bom odgovorila tako. Enako sem predana tem vprašanjem, enako gledam na to, enaka stališča manj kot vi. Tako da se popolnoma strinjam s tem, kar ste povedali, lahko se strinjam tudi z vašo analizo. Jaz osebno delam na teh predlogih, delam v tej smeri, ki ste jo predstavili. Drži tudi tisto, kar ste sami povedali o tem, da je treba zaščititi potrošnika. Morda prej stvari nisem dovolj jasno predstavila, ampak Made in je velika priložnost tudi za podjetja. zato da se bodo lahko ta podjetja soočila s konkurenco na globalnem trgu veliko bolj učinkovito. Mislim, da je treba spostaviti pravično okolje za podjetja, da bodo lahko vlagala, da bodo tehnološko in inovativno gledano bolje pripravljena za to, da se soočijo s konkurenco na globalnem trgu. Kolegica Štilar, pametna mesta ste omenjali. Sami ste predstavili problem tem v zvezi. Prej ste omenili tudi svoje mesto. Morda bi iz vašega mesta res lahko predstavili najboljše prakse, ki bi jih bilo smiselno sprejeti na evropski ravni pri tej konkretni temi. Italijansko predsedstvo verjame v to in si resnično prizadeva zato, da bi našli dobre predloge za evropske rešitve. Imamo tudi obzorje 2020. Veliko pozornosti smo posvetili temu, kot države, kot javne uprave, kot podjetja. Zato je po našem mnenju ta model treba izvajati, ga tu in tam popraviti in prilagoditi. Predvsem pa bi morali proces izpeljati še v drugi smeri, v smislu, da bi vse tiste dobre prakse in izkušnje, ki obstajajo na evropski ravni, kodificirali in na tej podlagi oblikovali nove ukrepe, s katerimi bi zagotovili tudi veliko večje poenotenje med državami članicami, med mesti in vse skupaj spravili na višjo raven. Se pravi, da bi oblikovali pametna mesta, ki bi stavila na potencijale in na vse tisto, kar že obstaja na evropski ravni. Mislim, da ni treba v vseh evropskih državah izvajati identičnih modelov, ki bi šli vsi v isto smer. Potrebujemo dovolj fleksibilnosti, zato da bi v vsakih okoliščinah lahko spodbujali ne iste identične rešitve, temveč takšne rešitve, ki bi nam pomagale pri uveljavljanju tistih prednosti, ki obstajajo v konkretnem okolju. Mislim, da je to tudi odlična priložnost, da na novo logistično oblikujemo, naprimer, posamezne storitve ali kaj podobnega. Če, uh, se dotaknem naprimer prometa. Vemo, da je v nekaterih pogojih stvari lažje izpeljati, da je v nekaterih okoliščinah lažje ponuditi mobilne storitve, online storitve. Sočasno pa bi morali biti zmožni zagotavljati te storitve v realnem okolju, kot to zahteva od nas zakonodajni akt. Še vedno obstajajo države, kjer so naprimer objavljene table z voznim redom, ki pa potem ne drži. Zato bi morali tudi na področju javnega prometa storiti še veliko, tudi v tem oziru. Vaše mesto sicer predstavlja najboljšo prakso, ampak zgolj primer, imamo tam nek vozni red, napisan na tabli, prevoznega sredstva pa ni tam takrat, ko bi moral biti. Skratka, te stvari je treba izboljšati. Moramo pa biti dovolj fleksibilni, zato da ne bomo uveljavljali istih rešitev povsod vsako okolje mora uporabljati ta pameten sistem za organizacijo znotraj mesta oziroma kraja skladnjo z značilnostmi mesta ali kraja. Na tak način bomo poskrbeli za dovolj visoko poenotenje ponudenih storitev. Ali bi morda lahko storili še več v smislu poenotenja, pa se bomo pogovarjali kasneje. think that's all the questions for Mislim, da so to vprašanja eh, odbora. Zelo lepo je, ko govorite o hitrosti sprejema tehnologije. Tehnologija je vedno ena najhitrejših pri sprejemu novih tehnologij in eh, očitno je, da se imamo veliko še za naučiti od vas in eh, od tega, kako izvajate svoj projekt pametnih mest. Prilagoditi se moramo digitalnemu svetu, prav gotovo. Kakorkoli že, hvala lepa, da ste se oglasili pri nas. Zelo, zelo veliko stvari imate na krožniku. Eh, hvala, da ste odgovorili na naša vprašanja, tudi na tiste, ki niso nujno pod pristojnostjo našega odbora. Eh, hvala lepa, da ste se oglasili tukaj, torej obilo sreče v naslednjih treh mesecih in štiri dneh. Veliko dela vas še čaka. Hvala. Grazie a tutti voi. Noi... Hvala lepa vsem. Ne vem, ali nam bo uspelo uresničiti sanje, ampak v vsakem primeru bomo skušali izpolniti svoje želje tako kot v času prejšnjega predsedovanja in prenesti najboljše želje naslednjemu predsedstvu.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 pozdravljeni gospod Sandro Goci, on je italijanski podsekretar za evropske zadeve. Kakor sem že povedala, predsedovanje ali predsedstvo odpore obišče na začetku svojega mandata, ampak zaradi okoliščin ste nas obiskali sedaj. Vse skupaj bomo nekoliko skrčili in strpali v eh, krajšo časovnico. Vaše ambicije so zelo velike, seznam dela je dolg. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas in hvala, da boste poskrbeli za to, da bomo še naprej ostali posvečeni trdemu delu. Hvala za vaše ambicije. Vem, da boste najprej podali svoj govor, zato vam bomo hvaležni, na to pa ste rekli, da boste odgovorili tudi na vprašanja poslancev. Hvala lepa izvolite. Presidente, eh, ovviamente è un vero piacere venire, venire qui da voi anche. Hvala lepa predsednica, hvala lepa, da ste me povabili, čeprav nismo julija, običajno se res uh, srečamo julija, tokrat se srečujemo septembra. Slišal sem tudi razpravo, ki je potekala v tem prvem delu popodanskega srečanja, popodanske izmenjave mnen s kolegico Vikari. Sam bi vam rad podal še nekaj splošnih usmeritev, ki jih bomo poštevali v času italijanskega predsedovanja. Tu ne gre toliko za zahteve, ki bi bile vezane na koledar, gre bolj za politične izbire. In na podlagi političnih odločitev smo tudi opredelili naš program. V prvih šestih mesecih je bil sprožen nov evropski politični cikl. Sedaj mi nadaljujemo v svoji polovici leta, ko predsedujemo. Mi sedaj predsedujemo, kot veste, različnim sestankom, predsedujemo srečanjem z institucijami. Vaš odbor se ukvarja z notranjim trgom. Na tem notranjem trgu je treba delati v treh smerih, ki odstrezajo trem pomembnim političnim odločitvam. Treba je predvsem odpraviti vse ovire, ki še vladajo na področju dela, ki ga upravljajo ministri. Spodbujati moramo razvoj integriranih politik, integriranih pravil. Zagotoviti moramo učinkovitost, če želimo izpolniti te upravičeno visoko zastavljene ambiciozne cilje. Na evropskih volitvah se je jasno izrazila ta želja, vi ste bili vendarle tam glavni zvezdniki. Par besed bom povedal s tem v zvezi, potem pa bom odgovarjal še na vaše vprašanja. Sam menim, da bi morali predvsem odpraviti to razdrobljenost, ovire znotraj sveta ministrov, poskrbiti treba za boljše delovanje institucij Evropske unije, da bi dosegli nove strateške cilje. Odpraviti treba tudi vse ovire. Mislim, da ste seznanjeni s to tematiko, nekateri izmed vas ste v tem odboru sedeli že v prejšnjem mandatu. Logično pa je, da tudi danes obstaja še precej ovir, ki notranjemu trgu preprečujejo, da bi izrazil celoten potencial. Predvsem tiste neregulativne ovire je treba porušiti, zato da se bo interni trg razvil v smeri, ki nam bo pomagala, da zagotovimo rast, delovna mesta, konkurenčnost, da izkoristimo celoten potencial. Potem je pa tu še par konkretnih strateških izbir, ki smo jih opravili. Veseli smo, da bo tudi nova Evropska komisija delala v tej smeri. V programu, ki smo ga predstavili na začetku semestra, smo jasno zapisali, da bomo branili tudi stališča, ki jih je ministerski predsednik Renci zagovarjal na svetu junija. Pomembno je, da zagotovimo ustrezna sredstva tudi za vse načrte, ki jih je predstavil predsednik komisije Juncker. Kakorkoli že, če se najprej lotimo odprave te razdrobljenosti. Mislim, da bi morali še enkrat razmisliti o tem, kako deluje svet za konkurenčnost. Svet za konkurenčnost je vendar vaš ključni sogovornik. Svet za konkurenčnost je tisti, ki se ukvarja tudi z notranjim trgom. Mislim pa, da bi svet moral upoštevati tudi realno gospodarstvo in industrijski sektor. Če želimo zagotoviti takšno delovanje, moramo na novo razmisliti o tem, kako deluje svet, kako se pripravlja jo sestanki sveta, kako deluje skupina na visoki ravni. Sam si želim, da bi vzpostavili predvsem večjo sinergijo pri teh prečnih tematikah med svetom za konkurenčnost in ostalimi sveti ministrov. Torej ne zgolj pri povezavi svet za konkurenčnost, svet ekofin, temveč bi morali delati več tudi na drugih povezavah. Potem je tu še vprašanje, kako se upravlja svetom za konkurenčnost znotraj te širše strategije, ki smo jo, mislim, da prvič predstavili danes na tehnični ravni. Razmišljamo tudi o tem, kako danes sploh deluje Evropska unija. Imamo skupino prijateljev predsedstva, ta skupina je začela delati tudi na poročilu o tem vprašanju, objavili ga bodo ob koncu leta, namreč kako izboljšati delovanje na podlagi strateških izbir, ki so jih potrdili vodje držav konec junija, ko gre za strateško agendo, ko gre za vse zaveze, ki jih je podal tudi Jean-Claude Juncker, preden je bil izglasovan tudi v vašem odboru, če se ne motim. Mislim, da moramo doseči strateške cilje. Spremeniti je treba tudi morda način delovanja sveta za konkurenčnost. Vprašati se moramo, ali svet za konkurenčnost dobro deluje ali ne. Mislim, da bi morali stvari nekoliko spremeniti. Glede tega se lahko še bolj poglobljeno pogovorimo. Druga zadeva. Odprava raznih ovir. Na notranjem trgu žal še vedno naletimo na uvire, če želimo spodbujati rast, bi se morali po našem mnenju sredotočiti predvsem v to, da se zmanjšajo oziroma odpravijo preostale ovire, ki so neupravičene in ki onemogočajo notranjemu trgu, da bi se v celoti razvil. V to smo prepričani. Namreč te ovire nam onemogočajo, da bi vzpostavili učinkovit in konkurenčen notranji trg. Je pa res, da moramo poštevati realne danosti, potem razlike, ki obstajajo v gospodarskih tradicijah, v značilnostih držav. V vsakem primeru pa je treba odpraviti ovire na notranjem trgu. To je naša prednostna naloga. Znotraj tega področja zagotovo obstaja še vprašanje, kako oceniti kumulativne učinke posameznih omejitev, ki še vedno obstajajo na ravni držav članic, zlasti, ko gre za poklicni sektor, ko gre za sektor storitev, upoštevati moramo tudi učinek tako imenovanih neregulativnih ovir. Predsedstvo pozorno spremlja, kaj počne komisija s svojim delovnim načrtom in programom dela. Želimo si, da bi tudi države članice bolje izvajale predpise na področju notranjega trga, zlasti ko gre za zakonodajne akte, ki se nanašajo na poklice in na storitve mislim, da smo predvideli 8. oktober tudi srečanje v Veroni. Organizirali bomo specifično delavnico, na kateri se bomo z državami članicami in komisijo pogovarjali o tem, ali so ukrepi na nacionalni ravni zadovoljivi, učinkoviti ali bi jih bilo morda treba ukrepiti, zato da dosežemo zastavljene cilje. Mi smo prepričani, da bi morali storiti še ogromno za to, da zaključimo z delom, ki je bilo sproženo v času prejšnje komisije, ko smo začeli izvajati akt o notranjem trgu številka 2. Nekaterih ciljev še nismo dosegli in mislim, da so to pomembni cilji. Gre za razvoj integriranih omrežij na notranjem trgu, potem je tu vprašanje mobilnosti delavcev in čezmejno delovanje podjetij, potrebujemo čezmejno politiko, ki bo zlasti MSP-jem omogočila, da v celoti izkoristijo potencial, ki ga ponuja notranji trg. Po 20 letih še vedno nismo izkoristili celotnega potencijala na notranjem trgu, podpreti je treba digitalno gospodarstvo. Tu bi vas rad spomnil na digitalno agendo, na tehnični zakonodajni svežen Mislim, da bi morali storiti čim večji napredek na tem področju. Opredeliti je treba tudi stališče do svežnja o telekomu in telekomunikacijah. Telekomunikacije so pomembne, če želimo do konca izpeljati digitalno agendo še v času našega predsedovanja. Potem je tu četrti stebr iz akta o notranjem trgu 2 gre za kohezijo in za podjetniški duh. Povečati je treba predvsem zaupanje potrošnikov, na tem bo treba ogromno delati. V času novega mandata se bomo še veliko ukvarjali s tem. Potem so pa tu še strateške izbire in nove strategije. Omenil sem že tisto najbolj pomembno zavezo, morda zato, ker je bolj konkretna. Tudi Evropska komisija je to omenila, namreč gre za dodatnih 300 milijonov evrov za naložbene načrte. Predsednik komisije Juncker je to najavil, preden je bil izvoljen, da bodo torej na voljo dodatna sredstva. Za novo Evropsko komisijo je to zelo pomembno in ta ukrep bo pozitivno vplival tudi na notranji trg. V času predsedovanja bomo delali predvsem na tem, če bo seveda kolegi komisije potrjen z vaše strani in bo nastopil delo s 1. novembrom. Želimo si, da bi že na decembrskem Evropskem svetu opredelili bolj natančno, kako se bo ta naložbeni načrt izvajal, kaj bomo storili s temi 300 milijardami evrov. Naj vas spomnim, da bodo jutri na svetu za konkurenčnost, ki mu bom predsedoval, na dnevnem redu tudi ta Junkerjev načrt za naložbe prvič se bo svet za konkurenčnost pogovarjal o tej tematiki. Tudi na željo francosko delegacije smo vključili to točko na dnevni red. Skratka, gre za strateške izbire, za instrumente, za odločitve, ki zadevajo celotno Evropsko unijo. Te zadeve se ne bi smele obravnavati zgolj v eni formaciji sveta, torej v svetu ECOP in zato, ker gre tu tudi za finančna vprašanja. Mislim, da bi morali ta vprašanja obravnavati čim bolj horizontalno. In po našem mnenju je svet za konkurenčnost najbolj primeren forum za obravnavo vseh teh vprašanj. To je tudi razlog, zakaj bomo jutri odprli to tematiko, ki je vezana tudi na številne druge politične teme, ki so še kako pomembne za naše delo. Gospa predsednica, mislim, da lahko sedaj zaključim s tem uvodom. Tako bomo imeli na voljo dovolj časa tudi za vprašanje in odgovore. Lahko vam podam še dodatne informacije o vem, sodelovanju med carinskimi organi, potem je tu okvirna direktiva, ki se nanaša na carino, potem je tu še vesolska politika in celoten dosje o vesolju.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 to, kar ste povedali, se sklada s tistim, kar je prej povedala tudi vaša kolegica. Vesel sem, da ste rekli, da je notranji trg vezan na realno politiko, na realno stanje. Tudi predsednica Viki Ford je to izpostavila. Namreč ni zgolj odbor Ekon tisti, ki se ukvarja z konkretnimi ekonomskimi vprašanji. Tudi mi v odboru Imko se s tem ukvarjamo in glede tega ni nobene polemike. Imam zelo splošno vprašanje. Ničesa namreč niste omenili, v razpravah pogosto ta tema nekako umanka. Kaj se dogaja z željami državljanov? To ne gre zgolj za delo vlad, za delo držav, ki se ukvarjajo z oglaševanjem in potem želijo spostaviti svoje želje. Tudi svet bi moral delati na tem področju, najti treba kompromise, skleniti sporazume. Zelo pomembno je, da uberete tudi ustrezno komunikacijsko strategijo za državljani. Notranji trg je še vedno nekaj zelo abstraktnega za državljane. Sami ste omenili teh 300 milijard gospoda Junkerja. Vsi nestrpno čakamo, kaj bo dejansko pomenilo teh 300 milijard. Ali bomo več vlagali v digitalni trg, v digitalno gospodarstvo. Državljani in potrošniki, ne želim potrošnike zreducirati na osebe, ki imajo denarnico, ne to to, ampak zanima me, kaj za državljane, za potrošnike pomeni ta denar, kako se bodo stvari spremenile za njih zaradi vseh teh naložb, ali bomo spodbudili rast. Vesel sem, da ste tako dinamičen in upam, da boste tudi svetu posredovali sporočilo v smislu, da je prav, da se oblikujejo pravila, da se oblikujejo tudi ustrezna pravila za medvladno delovanje, predvsem pa je zelo pomembno, da se obrnete na potrošnike. Ne boste uspeli zagnati evropskega gospodarstva, če ne boste upoštevali potrošnikov. Hvala. Ana Marija. Ana Marija, hvala lepa govorila bomo v italijanščini zaradi italijanskega predsedovanja. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, podsekretar. Dobro, ste začeli delo. Usmeritev smo zastavili že v prejšnjem mandatu, čeprav smo težko dosegli, da bi svet sploh dal na dnevni red eh, to, kar drugi imenujemo stebr evropskega gospodarstva. Lepo je, da ste govorili o realnem gospodarstvu, o odpravi ovir, ki jih ni mogoče upravičiti in tako naprej. Omenjali ste poklice, zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem. Stopnje brezposelnosti so še vedno katastrofalne, zagotoviti moramo rast. Mene pa malo skrbi, ko pravite, da bo ključna številka na zasedanju sveta v, na bližnjem sestanku 300 milijard evrov. Na vse možne načine je že bilo dokazano, da je treba sprostiti sile, ki jih imamo na voljo v notranjem trgu kaj boste storili za to, da začnemo izvajati direktivo o storitvah? Koliko delovnih mest smo izgubili v Italiji in v Evropi zato, ker morajo podjetja spremeniti pravno osnovo za to, da lahko delujejo v drugi državi, imajo drugačne politike zavarovanja, če delajo v drugih državah članicah in tako naprej. Se znama, mi ni treba naštevati, komisija je vse lepo povzela v enem samem dokumentu. svet za konkurenčnost se bo končno posvetil temu, da bi odpravili neopravičene pravile in omejitve. Sprostili bomo sinergijo, ki ne bo zahtevala dodatnih javnih finančnih sredstev, ki jih preprosto ni, razen teh 300 milijard seveda. To je bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje, digitalna agenda. Ob koncu prejšnjega mandata je bila komisija pripravljena predstaviti akt o enotnem trgu tri, torej tretji akt o enotnem trgu. To bi naj vključevalo tudi digitalno agendo. Evropski parlament je zahteval preizkus e-trgovine v zvezi z vso predlagano zakonodajo komisije skupaj z neutralnostjo o mreži in medsebojnim priznavanjem. Vse mora biti izenačeno, blago in storitve na spletu in tudi v smislu fizičnega blaga in fizičnih storitev. Kaj bo italijansko predsedstvo storilo v zvezi z svežnjem za telekomunikacije? Hvala. Sergio Cofferati. Sergio Cofferati. Potem pa Lisa. Intanto. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Pogosto se zgodi, ob začetku mandata, da predsedstvo v tem prvem delu mandata nima na voljo vseh šestih mesecev za opravljanje funkcije. Je pa vseeno to prvo predsedstvo v mandatu pomembno zaradi tega, ker opredeljuje smernice za naprej. Ključna tema, s katero se danes ukvarjamo v Evropi, je tista, ki smo jo večkrat izpostavili. Še vedno smo žrtve krize, še vedno nas drži v primežu. Predvsem kriza vpliva na kakovost življenja na milijone oseb, na zaposlovanje, povečala se je brezposelnost, povečala se je revščina. Kako bi lahko obrnili to negativno težnjo? V nasprotju s kolegico Koraco menim, da je kejnezijanska politika nujno potrebna v tej smeri in upam, da boste tudi jutri na svetu za konkurenčnost govorili o teh zadevah, predvsem o naložbah, o teh 300 milijardah. Tu ne gre za nova sredstva, večinoma gre za sredstva, ki smo jih zgolj prerasporedili. In tudi, če smo še ne vem, kako pozitivni je okolje temu naklonjeno, gre za stara sredstva. In mislim, da bi ravno z tega vidika morali spodbuditi tudi sredstva iz zasebnega sektorja. Je pa res, da moramo biti dosledni, ko izvajamo politične prednostne naloge. Naprimer, ko gre za digitalno agendo, ko gre za enotni digitalni trg. Vse to je zelo pomembno. Začeti je treba z infrastrukturo tudi na področju prometa, Govorili ste o mrežjih, je pa tu še en pomemben korak, ki ga moramo storiti. Zanima me, kakšno mnenje italijanskega predsedstva s tem v zvezi. Objavili ste že želje za proračun in številke, ki ste jih predstavili, enostavno niso dovolj, če želimo preobrniti trenutni trend. Če želimo imeti vse malo upanja na to, da se bo zagotovila rast. Seveda je prispevek posameznih držav pogojen tudi s krizo, ki je države prizadela. Ampak prav iz tega razloga bi se mi zdi smiselno poiskati dodatna lastna sredstva znotraj proračuna, naprimer mikroobveznice, davek na finančne transakcije. Mislim, da so v fazi, v kateri se nahajamo sedaj, ko treba preobrniti trend, to vrstni lastni viri še toliko bolj pomembni. Mislim, da bi morali na novo spisati tudi strategijo EU 2020. Strategija 2020 je pravzaprav otrok hipoteze o rasti, ki se pa ni nikoli uresničila. Potrebujemo ustrezno strategijo nima smisla, da se držimo te absurdne strategije, ki je tudi številčno zelo natančno opredeljena, pa vemo, da nimamo na voljo sredstva, da bi dosegli te številčne cilje. Govorili ste o tem, da je treba ponovno zagnati obrtniški sektor, da je treba zagotoviti več naložb. Že v prejšnjem mandatu smo o tem govorili. Pravite, da je treba popraviti proračun, da je treba zagotoviti dodatna lastna sredstva Ali bo italijansko predsedstvo v prihodnih dneh storilo kaj več s tem v zvezi? Lisa Jaconsari. Lisa Jaconsari. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nythän... Hvala, predsednica. Ključne besede so zaposlovanje, delovna mesta in rast. Vendar, Vprašati se moramo, kako bomo poskrbeli za delovna mesta in za rast. Številni so prišli do sklepa, da je skoraj edini način, da v Evropi, ki je sodobno gospodarstvo, to zagotovimo, ta, da poskrbimo za digitalni notranji trg. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod Koferati. Pomembno je, podjetjem in javnemu in zasebnemu sektorju dati vizijo, da se nekaj premika. Zato je ta naložbeni svežen 300 milijard evrov zelo pomemben. Tega ne smemo podcenjevati. Ampak moje vprašanje je, kako bomo to digitalno agendo združili z naložbenim svežnjem 300 milijard evrov možnosti je veliko. Imamo široko pasovni dostop do interneta, izkoriščanje naravnih virov v Arktiki, na primer, vlagamo lahko v železniška omrežja in tako naprej. Zanima me, ali nam lahko poveste več o tem, kako bomo uporabili teh 300 milijard evrov. Zanima me, ali bodo te naložbe izvedene tako, da bo digitalna agenda čim bolj konkretna, tako da bomo poskrbeli za upanje med eh, javnim sektorjem, zasebnim sektorjem in v javnosti. Hvala, Katrin Štajler. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala lepa tudi podsekretarju. Zelo sem bila zadovoljna, ko ste omenjali digitalni enotni trg in kako pomemben je. To je zelo pomembno za realno gospodarstvo, ampak v okviru tega mislim, da moramo vedeti, da je treba rešiti vprašanje digitalne izključenosti. Naj vam to nekako ponazorim. Rezultat škotskega referenduma prejšnji teden je bil naslednji. Zmagali smo, ostajamo v Združenem kraljestvu, to me zelo veseli, ampak 1,6 eh, milijona ljudi je vseeno glasovalo za to, da bi zapustili Združeno kraljestvo. In veliko analiz se sedaj posveča ljudem, ki jih politika moti, ki politiko zanemarjajo in ki se čutijo zapostavljene. Mislim, da moramo v Evropi in tukaj storiti vse, da bomo relevantni za državljane, da bo to dejansko nekaj otepljivega za ljudi. Če si pogledamo digitalni enotni trg, mislim, da moramo poskrbeti, da bo to namenjeno ljudem. Upoštevati moramo spretnosti, pogoje za rast, pa seveda tudi miselni okvir, kako bi lahko z digitalnim pristopom izboljšali življenje ljudi. Govorim torej o digitalni vključenosti. Lepo prosim, ne pozabite na digitalno vključenost in na to, kako bi lahko rešili vprašanje nezaupanja v politiko. Še kakšno vprašanje? Dobro, potem pa bom jaz zastavila vprašanje. Danes dopoldan smo imeli niz predstavitev o zelo podrobnem poročilu, ki ga je naročil ta odbor. Imeli smo pet poročil z naslovom Stroški ne Evrope. To je zelo negativ naslov. Sama bi to imenovala potencijalne koristi izvajanja enotnega trga. In eh, številke, ki smo jih slišali, so bile zelo visoke. Pri blagu skoraj 200 milijard na leto bi lahko dodali našem gospodarstvu, v storitvah 350 milijard. Ampak rekli so nam, da univerzalne rešitve ni. Rekli so nam tudi, da je v številnih primerjih problem v izvajanju in v tem, da se države članice med seboj ne razumejo dobro na področju izvajanja. Ko boste jutri zasedali na svetu za konkurenčnost, vas prosim naslednje. Namesto da obljubljate, da boste nekaj dokončali, naprimer dokončali bomo enotni trg, tega ne boste storili. Digitalni svet bo vedno pred nami. Ampak potrebujemo upanje. Tisti dan, ko nekaj zaključimo, pomeni, da takrat nehamo inovirati. Zanima me, kaj lahko storimo kakšen jezik lahko uporabimo, kajti jezik mora biti takšen, da ga bodo potrošniki razumeli. Kaj lahko storimo na enotnem trgu storitev za potrošnike? Kaj je tisto, kar bo potrošnik razumel, kar bo otipljivo zanj? Če bomo obravnavali posamezne, celo jasne ukrepe, z visokokakovostnimi presojami vpliva, ki bodo izvedene vnaprej, tako da bomo res vedeli, kakšen bo vpliv na gospodarstvo, potem bomo s tem lahko dejansko izkoristili prednosti enotnega trga, ne pa, da se spuščamo v neke posplošitve. Sama bi rada videla specifične ukrepe za to, da sprostimo več delovnih mest, več gospodarske rasti, več konkurenčnosti. Morda lahko poveste kaj več o tem z veseljem vam prisluhnila in moji kolegi tudi. Grazie, grazie presidente. Hvala lepa, predsednica. Bi začel kar z vašim vprašanjem. No, šlo je bolj za pripombo, povabilo, kot pa za vprašanje. Ampak na tej podlagi bom lažje odgovoril tudi na tisto, kar je kolega Rošfort izpostavil na začetku. Eno od odprtih vprašanj po 20 letih No, spomnim se, predsednica, da sem bil še študent, ko je bil v Bruslju objavljen tekst oziroma poročilo Čekini o tem, koliko bi nastalo, če Evropa ne bi obstajala. Mislim, da je bilo leta 1992 in to poročilo o neobstoju Evrope je bilo takrat precej razupito takrat je bilo tudi govora o tem, da je treba oblikovati notranji trg. Rekel bi, da imamo danes dvojni problem. Po eni strani res nastajajo stroški, zato ker nismo izpolnili zastavljenih ciljev. Po drugi strani pa se še kako dobro zavedamo, kakšne prednosti so nam prinesli cilji, ki smo jih izpolnili, kakšne koristi imajo od tega v vsakodnevnem življenju tudi državljani. Živimo pa v času krize, ko je nezaupanje v institucije, tudi evropske institucije, še toliko večje. Zato je v teh trenutkih toliko bolj pomembno, da storimo vse tisto, kar ste sami predlagali. Se pravi, da bi zelo konkretno predstavili, kakšne prednosti ima vsak posamezen sektor na notranjem trgu, če bomo dosegli cilje, kako se bo tudi življenje državljanov spremenilo zaradi tega. Vsi bi se morali potruditi za to. To vprašanje je verjetno bolj primerno za vlade držav članic. Mi kot rotirajoče predsedstvo lahko sicer spodbudimo razpravo v svetu. Vi lahko veliko storite kot poslanci v svojih volilnih okrožjih, kjer ste bili izvoljeni, lahko ste v stiku tudi s svojimi ministri. No, vse zadnje gre tu za pedagoško delo, ker je treba stvari razlagati, ljudi osveščati, pojasniti. Kaj se dogaja? Pravzaprav je treba z največjimi zvočniki širiti te vesti med državljani in vi ste ti največji zvočniki, kar obstajajo. Se pravi, osredotočiti se moramo na to, kako državljane prepričati v to, kar počnemo in kakšne koristi imajo od tega. Mi smo odpravili to retoriko, ja, od zunaj to zahtevajo, Brusel to zahteva, Evropa to zahteva. Kot prvo, to ne drži. Uh, odločitve, ki jih sprejemamo v Evropi, jih sprejemamo vsi vlade in parlamenti. In drugo, to je protiproduktivno. Kadar tudi v moji državi slišim ljudi, ki še vedno mislijo, da je Evropa tisti zunani rabl, ki na nas pritiska, vem, da bomo veliko lažje dosegli cilje, ki smo si jih zastavili, če bomo stvari pojasnili. Evropska unija ne bi smela biti obravnavana kot nek zunanji akter, ki pritiska na nas, nekaj, kar je zelo daljeno državljanov. Evropa je tista, ki nam pomaga pri izvajanju vseh tistih politik, ki jih na nacionalni in lokalni ravni ne uspemo izvesti dovolj učinkovito. Evropa je tista, ki skrbi za izvajanje besedil. Tudi v vašem odboru se ukvarjate s konkretnimi dosjeji, ki zajemajo tudi ta vprašanja. Svet za konkurenčnost. Prehajam na vprašanje kolegice Korace. Seveda bo medijska pozornost jutri usmerjena predvsem na ta investicijski načrt. Mislim, da je ta načrt izjemno pomemben, Trdno sem pripričan, da je pri porazdelitvi dela med državami članicami, Evropsko centralno banko in evropskimi institucijami manjkala ta investicijska politika na evropski ravni. Države članice so bile prepočasne, niso ukrepale in niso izkoristile priložnosti, da bi izpeljale reforme, niti ne v času krize. No, vse zadnje imamo na voljo evropske strategije, strategijo je v 2020 in tako naprej. Države članice bi morale biti resne pri svojem delu, izpeljati bi morale reforme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje rasti. No, če se za hip postavim v funkcijo italijanske vlade, veste, kakšne reforme smo kot italijanska vlada izvedli, zato da smo zagotovili rast v Italiji, srednje in dolgoročno gledano naprimer sprememba na trgu dela, sprememba kazenskega zakonika, sprememba upravnih funkcij posameznih organov in tako naprej. Tudi predsednik Dragi je rekel, da bi morali v času krize v največji možni meri izkoristiti potencial, ki ga predstavlja Evropska centralna banka. Ampak nisem jaz tisti, ki bi sedaj govoril lahko o teh odločitvah, ki jih je nedavno sprejel Dragi. Je pa pomembno, da se zavedate, da Evropska centralna banka na evropski ravni igra pomembno vlogo potrebujemo ustrezne reforme, če želimo doseči strateške cilje, ki smo si jih zastavili. In pri tem igra pomembno vlogo tudi investicijska politika, ne zgolj v smislu izvajanja direktive o storitvah, dokončanja notranjega trga in tako naprej, temveč širše gledano. Tako da z tega vidika odgovarjam tudi na vprašanje kolegice Konsari. V dveh delih bi podal ta odgovor. Že Jean-Claude Juncker je rekel, da imate na zaslišanjih komisarjev odlično priložnost, da jih povprašate o tem, kako bo Junkereva komisija uporabila teh 300 milijard evrov. Preden boste komisijo potrjevali, bodo na vrsti še zaslišanja. Se pravi, lahko vprašate, v katere sektorje se bodo stekli ti evri in za kakšne cilje bodo porabljeni. Nekaj prednostnih nalog smo si mi kot predsedstvo opredelili, med njimi je zagotovo tudi digitalna agenda. Digitalni agendi dajemo velik pomen. Digitalna agenda skupaj z energijo in prometom predstavlja tri ključne prednostne naloge, na katerem se moramo osredotočiti v okviru novega načrta. To je stališče, ki ga mi zagovarjamo, je pa to tudi stališče, ki se omenja v agendi Van Rompuja, v tej pomembni strateški agendi. Digitalna agenda je ključna prednostna naloga. Vračam se nazaj na odgovor kolegici Koraci. Vse skupaj je pomembno ne zgolj za telekomunikacijski notranji trg. Če nam bo dejansko uspelo doseči dogovor v času našega predsedovanja, potem bo to izjemno velik korak naprej. To je pravzaprav temeljni kamen, na katerem bomo potem vzpostavljali digitalno agendo. To je ambiciozen cilj, ki ga skušamo doseči, ki si ga želimo doseči. Vse bomo storili za to, da ga dosežemo, ampak že ta temeljni kamen bo pomemben. Tu so še drugi zakonodajni dosjeji, ki so trenutno v teku ali se v njih pogajamo. Nekatera pogajanja so že v sklepni fazi, mi se odeležujemo dela, govorili ste o informacijskih omrežjih, o dostopu do spleta, o spletnem upravljanju. Prišli naj bi z zasebnega ameriškega sistema na širši sistem deležnikov, kjer bo več deležnikov, ki zagotavljajo globalno upravljanje na internetu. To so zgolj nekateri od teh ključnih dosejev, s katerimi se bomo ukvarjali v času predsedovanja poleg digitalne agende. Prvi dogodek, ki smo organizirali, v času predsedovanja je Digital Venice, torej v Benetkah smo govorili o tem, pozvabili smo predstavnike vlad, posamezne predstavnike, s katerimi smo se pogovarjali o dejanskem stanju v digitalnem sektorju na globalni ravni. Govorili smo tudi z mladimi digitalnimi podjetniki, s predstavniki zagonskih podjetij. Z njimi smo razmišljali o tem, kako v celoti izkoristiti digitalno agendo na evropski ravni. Mi imamo seveda jasno opredeljene želje, ampak vse bo odvisno tudi od tega, ali bo Evropski svet oktobra storil kaj v zvezi z digitalno agendo. Vsako leto marca na pomladanskem Evropskem svetu govorimo o Evropskem semestru, o makroekonomskih strategijah in tako naprej. Vsako leto pa vodje vlad in držav govorijo tudi o digitalni agendi. To je predlog, katerim, o katerem smo se pogovarjali z komisarko Krosovo v Benetkah. Jutri pa se bomo na svetu za konkurenčnost pogovarjali o teh zadevah, tudi o reviziji strategije. 2020. Mi smo rotirajoče predsedstvo, mi smo tisti, ki se bomo pogovarjali o tem, ali naj se poda predlog za spremembo strategije v 2020, o dokončno ukrepu bo potem odločal seveda spomladanski Evropski svet leta 2015. Je pa pomembno, da se nas ravni sveta ministrov pogovorimo o tem, ali znaj se opravi strategija oziroma opravi revizija strategije EU 2020. In jutri bodo vsi ministri na tem svetu povabljeni, da povedo, kaj je delovalo, kaj ni delovalo pri strategiji EU 2020 na svetu za splošne zadeve in potem na Evropskem svetu konec decembra, pa bomo obravnavali poročilo o trenutnem stanju, ker želimo pripraviti formalno odločitev o pregledu, ki pa bo, kot rečeno, sprejeta šele marca prihodnje leto na Evropskem svetu. Sulla, sulla, eh. Če ostanem še nekoliko pri digitalni agendi, gospa Stiller je to izpostavila. Kot rotirajoče predsedstvo se strinjamo, da bi tudi svet za zavod izobraževanje mora obravnavati vprašanje digitalnih veščin. Ministr Džanini se bo s tem ukvarjal. Je pa zagotovo ta tema tudi na agendi sveta za izobraževanje. Imate prav, ko trdite, da bi morali storiti več s tem v zvezi. Kaj še? Kolega Koferati, ne bom ponavljal tega, kar ste sami izpostavili glede investicijskih načrtov, s tem se strinjamo. Strategija EU 2020 se vedno znova pojavlja. Mislim, da bi to, kar predlagate, bilo koristno, ampak preveriti moramo, kakšno je stališče posameznih držav članic, ali so pripravljene nekoliko pospešiti z razpravo o proračunu Pregled proračuna je zaenkrat predviden šele za leto 2016. Lahko preverimo pripravljenost, ali je morda možno prej opraviti to razpravo. Svet za splošne zadeve bo o tem presojal, ampak kot rečeno, pogovoriti se moramo z ostalimi delegacijami in preveriti, ali je smiselno nekoliko pospešiti za razpravo o tem. Nekatere izmed vaših predlogov bi seveda lahko ocenili, jih upoštevali, zagotovo bi bilo zanimivo vsaj počakati na rezultat razprave o lastnih sredstvih. Mi delamo tudi na tem, kar ste vi sami izpostavili. Tako da je to zagotovo vprašanje, ki je vredno dodatne pozornosti, bi pa najmanj, kar lahko storimo, lahko vsaj preverili, ali obstaja pripravljeno za to, da se ta razprava o proračunu pravi nekoliko prej. spet gospa Koraca. Spraševali ste o konkretnih ukrepih, ki naj bi jih izvedli na notranjem trgu z namenom, da se dokončno oblikuje notranji trg, zlasti, ko gre za storitve. Mi v partnerstvu s komisijo preverjamo v vsaki državi članici, kakšne ukrepe je treba še sprejeti, zato da se odpravijo ovire, da se poenostavijo stvari, da se v nacionalne zakonodaje uvedejo tudi določbe, s katerimi se bodo odpravile obstoječe ovire. Se pravi, želimo si bolj ambiciozno izvajanje direktive z tega področja. Tudi delovna skupina v svetu se s tem ukvarja 7. oktobra se bomo s tem ukvarjali. 8. oktobra, kot veste, organiziramo konferenco o brezposelnosti na ministerski ravni, potekala bo v Italiji. Potem je tu še evropski načrt na področju trgovine, to je seveda vezano na storitve. Komisija je tista, ki je pripravila akcijski načrt na tem področju. Mi kot predsedstvo sodelujemo s komisijo, ker nas zanima, katere upravičene ovire še obstajajo in ki preprečujejo izvajanje komercialnih storitev, ki preprečujejo čezmejno delovanje podjetij in nudene čezmejnih storitev, trgovinskih storitev predvsem. Zato smo predlagali tudi tako imenovani peer review, strokovni pregled, se pravi strokovni vzajemni pregled, ker nas zanima, kako lahko dosežemo zastavljen cilj. Pri tem ne bomo pozabili niti na zunanjo razsežnost notranjega trga, tudi TTIP je pomemben v tem oziru, tudi nekateri drugi sporazumi. Upoštevati je znotraj TTIP-a treba tudi vprašanje zaposlovanja, varstva potrošnikov in okolja. Če bomo poskrbeli za ustrezno zaščito teh sektorjev, mislim, da bomo poskrbeli zagotovili tudi boljše delovanje in širjenje notrnega trga. Na koncu, gospa predsednica, pa samo še ena informacijska točka. Tega še nismo izpostavili, ampak mislim, da bi bilo smiselno kolege obvestiti o tem, da je danes dopovdne koreper pri predlogu o spremembi uredbe o nudenju vzajemne pomoči Mislim, da je kolegica Konsari pristojna za to tematiko, da je ona poročevalka. No, verjetno boste veseli, ko vam povem, da je Koreper danes sprejel pogajalski mandat. Želimo si sprožiti trialog s parlamentom. Želimo si, da bi še v času našega predsedovanja opravili drugo branje in storili končno korak naprej, kajti gospa predsednica, to je ena od večjih ovir na notranjem trgu. In mislim, da bi morali nekaj storiti s tem v zvezi, da ne bo čez pet let nekdo drug napisal ponovno poročilo o tem, koliko nas bi stalo, če Evrope ne bi bilo. Hvala. That was uh, spectacular. Odlično ste združili toliko vprašanj v odboru. So različna mnenja glede tega, kako bi bilo najbolje nadaljevati, ampak seveda bomo vsi delali po najboljših močeh, da bomo z vami sodelovali in da vam bomo v naslednjih treh mesecih v podporo. Hvala lepa in obido sreče jutri. Grazie. Can I just make an announcement before, um... Nekaj vam želim povedati, preden asistenti in poslanci zapustijo dvorano. Opozoriti vas želim, da bo prvi del jutrišnjega zasedanja namenjen izobraževalnemu sestanku izobraževalni predstavitvi aplikacije e-meeting. Sekretarjat bom še enkrat prosila, da, še, da čez noč pošlje povezave do te aplikacije, če boste želeli slediti predstavitvi na iPhonu ali na tabličnem računalniku. Odlično. Torej, dobili boste povezave za napravo, ki jo običajno uporabljate. Lepo prosim. Jutri seboj prinesete vse mobilne naprave, ki jih običajno uporabljate za namene dela v odboru. Koordinator je čez pet minut.